Zapisnik včerajšnje seje ste prejeli. Če ni pripomb, je zapisnik sprejet. Tako, zdaj pa lahko nadaljujemo z današnjim dnevnim redom. Prva točka, ki jo bomo obravnavali popovdne, bo načrt za trajnostne naložbe, sklad za pravičen prehod in časovni načrt za socialno Evropo. Izjava komisije če bi se želeli oglasiti oziroma če bi se radi poslužili postopka modrega kartona, to lahko storite po tradicionalni, običajni poti ali pa elektronsko. Navodila najdete na vhodu v plenarno dvorano. Zdaj bomo dali besedo podpredsedniku Evropske komisije, Francu Timmermansu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke. Zadnji mesec, deset dni po začetku našega mandata, je komisija predstavila zeleni dogovor. Veliko držav, ogromno državljanov je zahtevalo ukrepe in načrt, da bi Evropa postala prvi podnebno neutralni blok na svetu do leta 2050. Le štiri tedne pozneje znova poslušamo o finančnem svežnju, s katerim bi ta dogovor podprli. Naložbeni načrt za Evropski zeleni dogovor bo vseboval možnosti za pravičen prehod in mehanizem za pravičen prehod, s čimer se zavezujemo solidarnosti in pravičnosti za tiste, ki se soočajo z največjimi izzivi, da bodo vsi lahko hodili skupaj. Valdis bo spregovoril o investicijskem načrtu, sam pa bi za začetek predstavil mehanizem za pravičen prehod. Zdaj pošiljamo sporočilo delavcem v premogovnikih v Asturijasu tistim, ki eh, se ukvarjajo s šotišči na škotskem, tistimi, ki pridobivajo plin iz skrilavca. Vemo, da je vaša pot do podnebne neutralnosti težja. Obeti za drugačno prihodnost, bolj čisto, so sicer nekaj dobrodošlega nasploh, vendar je to pot, ki se lahko zdi zelo zahtevna. Mehanizem za pravičen prehod bi moral zagotoviti vsaj 100 milijard evrov in to je zaveza, da Evropska unija stoji z vami na poti do tega prehoda. Predlagamo tri stebre. Prvič 7,5 milijard svežega evropskega denarja, poleg tistega, kar je komisija že predlagala za evropski proračun. To bo šlo v sklad za pravičen prihod in s tem bomo ustvarili 40 do 50 milijard naložb. S tem si bodo delavci pridobili nove veščine za prihodnost, podprli bomo podjetja, da bodo ta lahko ustvarila nove priložnosti za poslovanja, s tem bomo ustvarili naložbe v čisto prihodnost in zagotovili tudi ustrezno podlago za nove dejavnosti. Drugič, zagotovili bomo ustrezen pristop do naložb, zlasti za pravičen pre prehod. S tem bomo mobilizirali zasebna sredstva v višini do 45 milijard evrov, s čimer bodo podjetja lahko nadomestila onesnažujoče tehnologije in uporabila nove veščine. Tisti, ki želijo zagotoviti podnebno neutralnost, tisti bomo pomagali, tako da bodo lahko ohranili delovna mesta. In tretjič, na voljo bodo posebna posojila Evropske investicijske banke, ki bodo podprta z evropskim proračunom za lokalne organe, regije in javne agencije, da bodo te lahko financirale javne programe. Recimo, da bodo lahko državljani prenovili svoje domove. Sodobni ogrevalni sistemi bodo tako lažje dostopni tudi tistim najrevnejšim, da se bodo lahko ustrezno ogrevali po zimi. Najučinkovitejše regije iščejo dobre zamisli, vendar potrebujejo pomoč z dodatnimi projekti, tako da bomo nudili podporo za projekte in združili regionalne izkušnje v, na, na naši platformi za pravičen prehod. Današnji predlog je nujen. Parlament to dobro ve. Saj je pravzaprav intelektualni avtor te zamisli. To je bila vaša ideja, da bi imeli sklad za pravičen prehod. Svet naj bi to podprl v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru za naslednjih sedem let. Države članice morajo identificirati regije, ki potrebujejo dodatna sredstva, našo praktično podporo in, mor in morajo sodelovati s komisijo, da se pripravi konkreten načrt za spremembe. Vključili bomo lokalne organe, socialne partnerje, industrijo in civilno družbo. Vsi morajo sodelovati. Šlo bo za spremembe, za katere se bo prevzela odgovornost na lokalni ravni, da bodo lahko sodelovali vsi spoštovani poslanci. 100 milijard evrov je začetek, to vemo. Pravičnost presega ta mehanizem. Podnebne spremembe se dotikajo temeljev naše družbe obnovljive, en, obnovljiva energija, čista delovna mesta, svež zrak in čista voda. To so bistvene dobrine jutrišnjega dne in vsi, zlasti tisti najbolj ranljivi, bi morali imeti koristi od teh spremembi. Pravičnost bo navdihnila, bo navdihovala vse naše predloge v zelenem dogovoru. Želimo si avtomobilov, ki bodo čisti in cenovno dostopni. Želimo si, da bi lahko vsi ogrevali svoje domove po dostopnih cenah. Želimo preprečiti ogromno prezgodnih smrti zaradi eh, onesnaženega zraka v naših mestih in regijah. Imamo dovolj moči, da vse to spremenimo in tudi možnost, da nikogar ne pustimo zadaj. Hvala lepa. Zdaj v imenu komisije dobi še besedo gospod Dombrovskis. Spoštovani poslanci, Evropski zeleni dogovor postavlja naše ambicije, da bi Evropa postala prva podnebno neutralna celina do leta 2050. Izbire sploh nimamo. Uspeti moramo, ker to dolgujemo državljanom in prihodni generaciji. Evropski načrt za trajnostne naložbe oziroma Evropski zeleni dogovor, ki ga je komisija sprejela danes, izpolnjuje, oživlja te zaveze in zagotavlja potrebno financiranje. Novost tega načrta je, da združuje nove politične pobude in obstoječe instrumente. S tem pošiljamo jasen signal javnim organom, podjetjem in investitorjem. Treba je razmišljati zeleno, ko vlagamo. Dovolite mi, da predstavim tri stebre našega načrta prvič financiranje. Načrt bo mobiliziral vsaj en bilijon evrov trajnostnih naložb v prihajajočem desetletju. Evropski proračun bo dodal približ, bo zagotovil približno polovico tega zneska, uporabili pa bomo tudi mehanizem vzvoda. Invest EU bo mobiliziral približno 279 milijard evrov javnih in zasebnih sredstev za podnebne in okolju prijazne naložbe. Novi evropski zeleni proračun bo torej zgled. Nacionalno sofinanciranje za zelene projekte znaša še dodatnih 114 milijonov evrov, kot je Franz pravkar pojasnil. Mehanizem za pravičen prihod pa bo zagotovil 100 milijard evrov. Poleg tega bomo dopolnili tudi programe za investicije in na voljo bo še financiranje EIB. ki bo do leta 2025 eh, dvignila eh, sredstva za trajnostne naložbe s 25 na 50 odstotkov.